Okay, friends, uh, for... No, prijatelji, pripravite se na glasovanje in poskrbite za to, da imate pri sebi glasovalne kartice. Lepo prosim, da jih ustavite v naprave, tako da boste pripravljeni. Kmalo bomo namreč začeli glasovati.

Okay, friends, are we ready for the vote? Torej, prijatelji, smo pripravljeni na glasovanje. Glasovali bomo o napotitvi delavcev na delo v okviru upravljanja storitev. Poročevalci so gospa Moran Šapte in gospe, gospa Jongerius. Začeli bomo. Torej, najprej bom najavila, da kompromis E da bomo o, glaso, o, o kompromisu E glasovali po imensko, če bo 11 poslancev podprlo. To je torej na 15. strani. Gre za kompromis E. Nismo pa še tam. Začeli bomo glasovati o kompromisu B za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 257 je brezpredmeten. Nadaljujemo z predlogom spremembe 258, o katerem glasujemo skupaj z IMKO 25 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Bomo preverili preverjamo predlog spremembe 258 skupaj z IMKO 25. ELS ima dva glasa preveč oziroma en glas preveč. No, smo v redu, zdaj glasujemo. Ali lahko <laughs> zaključimo z glasovanjem? Konec glasovanja. Hvala zavrnjen. 34 glasov proti. Nadaljujemo s predlogom spremembe 259, ki je umaknjen. Torej, naslednji je predlog spremembe 260, ki je brezpredmeten. Se opravičujem, glasujemo o predlogu spremembe 260. Za? Proti? vzdržani, zavrnjen. Nadaljujemo predlog spremembe 262. Ni brezpredmeten. Nisem še navajena teh eh, glasovalnih seznamov. Čez 15 minut se bom že vnesla. No, torej 262 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 261. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 200 oziroma kompromis F. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. bomo še enkrat glasovali o kompromisu F za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 275 skupaj s predlogom spremembe 343 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Juri 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlagam, da preverimo. Preverjamo, Juri 29, glasujemo. Konec glas. En glas preveč iz vrst EPP. Zdaj je v redu. Konec glasovanja. Zavrnjen s tremi glasovi razlike. Predlog spremembe 276, 277, 280, 278 in še nekaj strani do 12. strani, to je vse skupaj brezpredmetno. Sedaj pa predlog spremembe 311 na strani 12. Glasujemo. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Nadaljujemo na strani 17. Predlog spremembe 349 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 351 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo na strani 38. Kompromis D. Kompromis D na strani 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z stranjo 49, kompromis A na strani 49 za, proti, vzdržani, sprejet. Potem imamo glasovanje o kompromisu E na strani 51. Tukaj, bomo, uh, tukaj je bilo zaprošeno poimensko glasovanje. Kdo je za to, da glasujemo poimensko? Torej, glasujemo poimensko o kompromisu E. Konec glasovanja o kompromisu E. Nadaljujemo. Nadaljujemo s stranjo 42 in s predlogom spremembe 490. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis G na strani 54 za, proti, vzdržani, sprejet. stran 55, predlog spremembe 500. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Juri 13. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. stran 57, kompromis Y za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis I na strani 58 za, proti, vzdržani, sprejet. Stran 59. Predlog spremembe 520. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Potem pa stran 60. Imamo usni predlog spremembe. Bi kdo komentiral? Kdo ugovarjal? torej ne bomo glasovali o ustnem predlogu spremembe. Nadaljujemo s kompromisom J na strani 60 za. Sprejet. Proti. Kdo je proti kompromisu J? Zdržani. Sprejet. Bomo preverili. Preverjamo kompromisije. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejet. 30 glasov za. Nadaljujemo z naslednjo stranjo. Stran 61, predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. predlog spremembe 37, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 38, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 39, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis L za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo s kompromisom M na strani 64 za, proti, vzdržani, sprejet. Potem pa stran 65, kompromis N za, proti, vzdržani, sprejet. Stran 66, Juri 3 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 68 je brezpredmeten. Kompromis O za, proti, vzdržani, sprejet. Stran 68. Predlog spremembe 84 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 85 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. Nadaljujemo s kompromisom P, za, proti, vzdržani, sprejet. Stran 70, kompromis Q, za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo s stranjo 72, predlog spremembe IMKO 10 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 102 skupaj s predlogom spremembe 103, ne se opravičujem, 103 je umaknjen, tako da glasujemo zgolj o predlogu spremembe 102 za, proti, zdržani, zavrnjen kompromis S za, proti, vzdržani, sprejet. Stran 76. No, oziroma nadaljujemo s stranjo 77 s kompromisom T za, proti, vzdržani, sprejet kompromis X na strani 78 za proti vzdržani sprejet. Na strani 79 kompromis K za. Kompromis K na strani 79. Predlog spremembe 143 je bil umaknjen. Torej, kompromis K za proti vzdržani sprejet. Na strani 83 kompromis U za proti vzdržani sprejet. Stran 85 kompromis V za proti vzdržani sprejet. Želite, da preverimo? preverjamo kompromis v, glasujemo. Torej glasujemo o kompromisu v. Konec glasovanja. Sprejet. 38 glasov za. Nadaljujemo. Na strani 88 in ko 20 skupaj s predlogom spremembe 200 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Potem naslednja stran, predlog spremembe 203 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis dvojni v, za, proti, vzdržani, sprejet. stran 93, kompromis z, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 221 je brezpredmeten. Predlog spremembe 225 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 225. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen z enim glasom razlike. Na tesno je šlo. Kompromis AA za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AB za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Stran 97, predlog spremembe 244 za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 244. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 35 glasovi za. Predlog spremembe 246 za, proti, vzdržani. Bomo začeli še enkrat. 246 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 247 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AC za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 253 je omaknjen. To pomeni, da bomo nadaljevali z zaključnim glasovanjem o osnutku poročila, kakor je bil spremenjen. In tukaj bomo imeli poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? o zadnjem glasovanju. Konec glasovanja torej. Sprejeto. 32 glasov za. 8 glasov proti. In 13 vzdržani. Oziroma 13, ki jih ni glasovalo. Zdaj pa moramo glasovali še o mandatu za začetek pogajanj. In tukaj potrebujemo najmanj 28 glasov za, za podelitev mandata in sedaj glasujemo. Glasujemo torej o mandatu. Konec glasovanja. Zelo močan mandat s 44 glasovi za in osmimi proti. We have a, shall we start with the minority? Madame la Présidente. We, sorry, uh, Madame Chartier. Prečujem, gospa Chartier. Takoj boste dobili besedo. Še prej pa gospa Dlabajova, ki želi podati manjšinsko mnenje. Želite? Mr. Martin, alors, next one, Mr. No, Martin. No, miss, ask Mr. Mr. Martin. Mr. Martin. Gospod Martin, vi želite podati manjšinsko mnenje, manjšinsko izjavo? Minuta. Oui, madame le président. Da, gospa predsednica, naše eh, izjave boste našli v poročilu, ampak eh, naša skupina ENF eh, ni solidarna z delom pri tem poročilu, ne strinjamo se. Eh, predvsem kar se tiče okrepitve oziroma zaustritve eh, zakonodaje. Eh, to besedilo po našem mnenju ne gre dovolj daleč, zato bi tukaj vložili zadržek. Hvala. Madam uh, Labajo, vi pa niste zahtevali manjšinske izjave. Ne, nisem bila opoščena, da lahko to storim ustno, imam pisno. Pa glasovala sem. Zase, moj predlog skupine je bil drugačen. Tako da bomo podali pisno izjavo. Ravnovesje med svobodo storitev in zaščito delavcev ni bilo doseženo. To smo skušali in zato sem osebno glasovala proti. Mikrofon počel. Eh, uh, Tako. Sedaj pa dobi besedo gospa Moran Šartje, soporočavka. Prosim, minuta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej eh, bi vam čestitala za dobro vodenje tega glasovanja. Rada bi se spomnila tudi Tomasa Hendla, ki je naš predsednik odbora. To besedilo je zelo pomembno za socialno Evropo, eh, pomembno je za novo direktivo. Pomembno je to, kar je naredil odbor Empel pri delu parlamenta, zato da bi dobili novejšo Evropo, ki bo bližje eh, državljanom. Zato si je prizadeval tudi naš predsednik, gospod Hendel in eh, nan sem se spomnila. Zdaj zahvalila bi se pa tudi kolegici Agnes Jongerius. Z roko v roki smo pripravljali to poročilo. Um, zahvaljujem se političnim svetovalcem, našemu sekretarjatu, našim asistentom. Eh, preveč ljudi je bilo upletenih, eh, da bi jih naštevala vsakega posebej, ampak res se želim zahvaliti eh, vsem skupaj, še posebej pa poročevalcem v senci. 18 mesecev smo delali za to, da bi dobili ravnoteže, da bi prispevali k socialni Evropi in eh, da bi dosegli ustrezno ravnovesje za podjetja in delavce po Evropi. Zelo sem zadovoljna s tem poročilom za celoten naš odbor, odbor za zaposlovanje. Hvala. Hvala lepa. Preden popolnoma izgubim glas, naj povem dve močni ženski, fantastično. Hvala vsem. Naslednji sestanek v odboru bo 19. oktobra med 9 in 12.30 tukaj v Bruslu. Hvala lepa.